in potem eno ali drugo let je odpadel. Tudi v Španiji so bile težave in to drugačne, ne samo sneg. In še poleg tega, kot vsi veste, 14.30 se je začel trilog. Zopet eden. In zato je vrsta kolegov in kolegic tam vključena. Helga Trupel, Sedonija, Reimer Böge, Jensen in drugi. Enako velja tudi za, komisije, za komisijo, tako imamo zdaj na mesto nje um, nadomestnega člana. Vsi ste prisrčno pozdravljeni. Dnevni red. Uh, triloga. E, nimamo, nismo krivi, smo pa lahko, torej triloga, za trilog se nismo mi danes odločili, vendar bomo pač skajali, kolikor bomo. Dnevni red imamo. In tudi temo, o kateri se je res potrebno pogovarjati. Gre za horizontalno razpravo ki bi jo želeli zaključiti ali pa vsaj začasno zaključili. Vsi ste dnevni red tudi dobili in menim, da nihče nima ničesar proti temu dnevnemu redu. Bom malo pogledala na okrog, ne, nihče. In tako je dnevni red sprejet. Povedala sem že, da je seja, ki jo imamo danes, zadnja seja naše faze razmišljanja ali refleksije. Skušali bomo razpravljati o temah danes in jih tudi zaključiti to razpravo, potem pa bo, bo imeli še delavni dokument, ki ga bo naš eh, poročevalec eh, naredil torej zapisal. In ta delovni dokument, ki ga bo poročevalec še pred Božičem naredil, torej bo več dokumentov, ki bodo pravzaprav rezultat teh naših razprav, teh refleksijskih dokumentov in prispevkov kolegov in kolegic. Poročile, poročevalec bo pravzaprav predložil vrsto takšnih delovnih dokumentov in vse pred božičem leta 2010, to, ti bodo v angliščini in tako bo delovni dokument k več evropski, večji dodani vrednosti, strategiji 2020 in delovni dokument, ki bo izraz eh, tega, odraz tega, kar se bomo danes pogovarjali, struktura, trajanje in fleksibilnost novega finančnega okvira. Istočasno je poročevalec povedal tudi, da imamo delovni dokument o implementaciji finančnega upravljanja znotraj finančnega okvira. Tudi to bo predložil. In to čim hitreje. Predvsem pa takrat, ko bo komisija svoje sporočilo za poenostavitev predložila. To je predvideno za januar 2011. To sicer spada še k fazi eh, refleksije, k horizonta, horizontalnih tem, vendar najprej potrebujemo vsi analizo komisije, predno bomo mi delavni, naš delovni dokument lahko objavili. Januarja pa bo v prvem delovnem tednu tako, da bodo delovni dokumenti na razpolago v vseh jezikih. Zato bi tudi želeli, da bi bili pred Božičem. Tako bo čas čez Božič, da, torej do Božiča v angliščini, prvi teden v januarju, pa v vseh delovnih jezikih. In, pokolikor kolegi iz drugih, torej kolege iz drugih odborov sprašujejo o tem, če bodo naši delovni dokumenti na naši spletni strani, pa moram povedati, da smo se dogovorili, da so ti dokumenti uh, o refleksiji, o razmišljanju za nas, vendar zatem pa bodo delovni dokumenti, ki jih bo poročevalec oblikoval, naloženi na našo spletno stran in kolege iz drugih odborov bodo, če se bodo seveda zainteresirali za to, lahko jih pogledali. In vem, da se je v drugih odborih že veliko razpravljali o tem, zakaj imamo takšno, takšen red. Zato, ker delovni dokumenti že dajejo mnenje odbora, ne sicer v vsaki posamezni točki, še vedno so to delovni dokumenti poročevalca, vendar, ker smo zagotovili, da poročevalec povzema naše razprave, je v delovnih dokumentih že večja neka skupna osnova kot pa v samih eh, teh dokumentih o razmišljanju. Torej, tam je pregled tega, kaj, kako mi v tem odboru razmišljamo. Pri koordinatorjih pa smo že 30. septembra razpravljali o delovnem načrtu za naslednje leto in se tudi dogovorili o njem. To smo vam tudi predložili v odboru nekaj manjših sprememb je bilo. Mislim, da je tudi ta dokument zdaj pred vami na vseh mizah, tako da lahko kolegi, ki bi želeli to posredovati v svojih odborih, bodo to lahko storili. In lahko tudi vse ostale eh, obvestijo o tem, katere teme od sektorskih tem bomo mi obravnavali na katerih sestankih in menim, da bo morda ena ali druga tema eh, zanimiva tudi za kolege iz drugih odborov. In kar smo še istočasno naredili je, da smo na zadnji seji koordinatorjev eh, se dogovorili, da bomo poskušali še dodaten odbor vključiti v naše delo tako da bomo lahko stvari, ki smo jih ki jih nismo še v okviru našega delovnega programa obdelali, se z njimi o njih pogovarjali, ni še nekega določenega termina za to. Naj pa bi bilo v času sektorskih tem, eventualno 25. januarja ali 1. februarja če želi, si lahko kdorkoli ta dva datuma zabeleži oziroma si eh, čas zagotovi, da bo prost takrat. Delavni načrt bo predstavljen naslednji teden v Strasburgu. Zadnjikrat nam to ni uspelo zaradi tega, ker je naša razprava o proračunu potekala istočasno kot konferenca predsednikov odborov. In tako sem se dogovorila s predsedniki, da bom naslednjič imela malo več časa, tako da bodo lahko tudi kakšna vprašanja postavili predsedniki. In seveda sem našla pripravljenost objavila, da smo jaz in tudi poročevalec pripravljeni, če bo seveda eh, možno za to, da greva v odbore, kar sva storila tudi prejšnji teden, bila sva v odboru za eh, promet, tudi ta teden bova šla, oziroma bom šla v odbor za razvoj. Če pa bo še potrebno, Nam prosim povejte in če bomo uspeli časovno, bomo šli radi tja. Želela pa bi povedati, da so seveda vsa stališča, vsi, eh, pismi, vsa pisma dobrodošla, če so seveda pravočasna. Prepozno stališča ali pisma, navodila, napotila pa so žal. Prepozna ne moremo jih več obravnavati. Zato, Če boste se o tem pogovarjali v vaših odborih in v odboru šure, šure, jih prosim opozorite, da je pomembno, da svoje stališča dovolj, dovolj zgodaj posredujejo. Poleg tega smo razpravljali tudi o tem na zadnjem sestanku koordinatorjev, kako naj bi kakšno strukturo naj bi imela naša razprava? Ali naj odgovorne komisarje povabimo in potem z njimi že takoj razpravljamo, naj bi povabili eksperte morda ali pa člane pristojnih eh, odborov. Gre za vrsto Eh, poročil na lastno pobudo in včasih nisem poročevalec, ampak tudi poročevalec v senci ali pa so poročevalec, ki so zainteresirani in vključeni. Odločili smo se proti temu, da bi zadevo formalizirali. Kajti kot odbor želimo si biti na jasnem, kaj hočemo, v katero smer bomo šli in zato bi želeli, da ne, ne bomo preveč časa za izjavami porabili. Torej, prvič, kot prvikrat smo bili proti. In predsedniki eh, komisij so. Torej, to smo se odločili, da tudi komisarjev ne bi povabljali, saj kaj pa nam bi lahko povedali razen tega, kar je v njihovem oziroma v poročilih ali sporočilih komisije, kar lahko preberemo. Za nas je bilo tako pomembno, da si moramo biti mi sami na jasnem, katere stvari bi želeli eh, peljati naprej in kako bomo mi ravnali z določenimi temami. In če k temu ni nobenih vprašanj, potem predlagam, da preidemo na dnevni red točka 3. Točka 3. Razpravljali bomo ob tem dokumentu Salvadorja, našega poročevalca, o trajanju našega srednje ročnega finančnega okvira. In vem, da ste nekateri kolegi danes tukaj prav zaradi tega, da se, boste, da se bomo pogovarjali o trajanju. Salvador, ali te lahko zdaj povabim, da prevzameš? Izvoli. Hvala, gospa predsednica. Danes obravnavamo vprašanje trajanja prihodnega večletnega finančnega okvira. Seveda pa tudi vsi skrbno spremljamo pogajanje v drugi dvorani, torej ko gre za proračun 2011, torej glede tega poteka trialog. In seveda tudi na nas vpliva to, kar se bodo odločili na tistem sestanku. No, glede na načrt dela smo morali obravnavati to težko te temo trajanja prihodnih finančnih perspektiv, ki se začnejo leta 2014. Finančne perspektive so obravnavane v dokumentu za premisle, ki ga imate pred sabo, za neko za neke vrste eh, povezavo med, fleksib med fleksibilnostjo in stabilnostjo uporabe verov. Finančne perspektive so doslej bile pet ali sedem let, imeli smo že štiri takšne perspektive doslej. Od leta 1993 so to bila vedno sedemletna obdobja, to tudi vse piše v dokumentu. Parlament je vedno ustrajal pri tem, da bi moral biti finančni okvir bolj skladen z institucionalnim ritmom in da mora biti skladen z mandatom parlamenta in komisije. Torej, da mora biti, da to pa zato da se izkazuje demokratična odgovornost in transparentnost. 17. maja 2006 je prejšnji parlament sprejel resolucijo, v kateri smo zahtevali petletno obdobje finančnih perspektiv, zato da bi bil ta mandat skladen z mandatom komisije in parlamenta potem, ko bi seveda vzpostavili umestno fazo uvajanja. Vendar pa trenutne finančne perspektive od 2007 do 2013 tega niso upoštevali. Mi smo zahtevali pet let, vendar na koncu so se odločili za sedem let. Zakaj? Zato, ker zlasti politika, kohezijska politika in skupna kmetijska politika sta. Um, torej bili takšni, da je bilo potrebno imeti sedemletno obdobje. To je bilo potrebno za izvrševanje torej strukturne in kmetijske politike. Vendar za prihodne finančne perspektive, to je naloga našega odbora, eh, torej določitev mnenja, je to, da moramo zagotoviti eh, prav razmerje med stabilnostjo in fleksibilnostjo. Zakaj? Zato, ker bomo živeli v časih, ko bomo imeli predvsej omejene finančne vere in vrčevalni ukrepi bodo nedvomno vplivali na to. Zato je trajanje prihodnih finančnih perspektiv nekaj, kar bo potrebno za vzpostavitev uh, fleksibilnosti proračuna skupnosti. Pet let bi bilo obdobje, ki bi bilo skladno z mandatom parlamenta in komisije. No, morda bo treba vseeno vzpostaviti določeno umestno fazo, nek phasing in, zato da bomo lahko upoštevali oblikovanje finančnih perspektiv strani mandata komisije in parlamenta. No, predem vam predstavim vse opcije, bi rad povedal še nekaj. Finančne perspektive, ki bi trajale dlje od pet let, bi potrebovali klauzulo o pregledu in to zelo močno klauzulo o pregledu. In to bi morali zapisati v medinstitucionalni sporazum, ko bi oblikovali nove finančne perspektive. Eden motiv motivov, zakaj še vedno nima proračuna 2011, je ravno to, da se ne moremo uh, dogovoriti s svetom in vzpostaviti uh, zaupanja med obema institucijama. Zato ne, mislim, da je težko reči, da lahko imamo petletno obdobje oziroma daljše obdobje. Uh, ki pa naj vsebuje revizijsko klauzulo. No, imamo različne možnosti na voljo, predstavljene so na strani 4. Imamo opcijo 1, da bi imeli petletno obdobje z začetkom leta 2014. Druga opcija je, da imamo pet let finančnih perspektiv, začenši leta 2021. Potem, ko bi mi imeli tranzicijske finančne perspektive, ki bi trajale prav tako sedem let, od 2014 do 2020. S tem bi lahko sinhronizirali mandate parlamenta in komisije. Tretja možnost je to, da imamo petletno obdobje, začenši z 2016, potem, ko bi eh, podaljšali in prilagodili obstoječo finančno perspektivo. In potem je še četrta možnost, ki jo obravnava komisija, je desetletno obdobje z jasno revizijsko uh, klauzulo o umestnem pregledu. Torej, to bi bila možnost 5 plus 5, tako to imenuje komisija. No, potem imate v dokumentu še načrt s časovnico, tako da si lažje predstavljate, kako bi uh, uh, torej potekali mandati komisije, parlamenta in finančnih perspektiv. Mislim, da je zelo jasno vse razloženo s to grafično razpredelnico. No, naj še bolj natančno predstavim opcije. Če imamo opcijo 1, petletno obdobje, ki se začne leta 2014 brez uvajanja, no, tu bi seveda imeli največjo fleksibilnost In tu bi imeli največjo usklajenost z mandatom parlamenta in mandatom komisije. Vendar, kot vidite, ta možnost predstavlja določene težave. In sicer ta ta mandat, ta sklic parlamenta ne bi mogel oblikovati prihodnih eh, perspektiv in s tem se ne bi povečala transparentnost in demokratična odgovornost obeh institucij. Zato se nam politično gledano ta možnost ne zdi najbolj primirna. Čeprav je tehnično najlažje izvedljiva, vendar politično ni izvedljiva. Potem druga možnost, ta se mi zdi bolj zanimiva in sicer možnost, da bi imeli petletno obdobje finančnih perspektiv, začenši z letom 2021. In da bi imeli uvajanje, da bi imeli še eno sedemletno obdobje. Ta možnost bi lahko bila morda celo najbolj zanimiva, vendar obstaja težava. Uh, Prihodnji sklic parlamenta bo izbran 2014. Leta pa se ne bi mogel pogajati ne o obstoječih eh, finančnih perspektivah, ne o prihodnih finančnih perspektivah. Vendar pa ta možnost omogoča, da bi leta 2021 imeli popolno usklajenost mandatov komisije in parlamenta. Tako je politično gledano to morda celo najbolj zanimiva možnost za nas tudi to vidite vse opisano v grafični razpredelnici. Potem imamo tretjo možnost. Vemo, da se, da sedaj potekajo pogajanja in sicer ta možnost je taka, da bi imeli eh, petletno dobe po letu 2016. Obstoječe finančne perspektive pa bi podaljšali ta možnost predstavlja odločene težave za parlament, saj sicer ne gre za politične težave. Komisija pravi, da ima resno težavo s tem in sicer zato, ker bi obstoječa vsa komisija podaljšala finančne perspektive. Prihodnja Evropska komisija pa, ne, pa se ne bi mogla izreči glede tega, torej glede tistih, ki bi se začele leta 2016, saj bi jih oblikovala sedajna komisija. Zato komisija uh, ima odločne dvome glede te možnosti. Kakorkoli že, to je možnost, ki bi lahko povzročila blokado pri sprejetju finančnih perspektiv na svetu. Pri prejšnjih finančnih perspektivah je bilo potrebno eh, čas treh predsedstv Luksemburškega, Britanskega in Avstrijskega, da smo prišli do eh, sprejetja finančnih perspektiv. Tako da je to nekaj, kar je vsekako treba upoštevati zlasti v, v sedanjem času, ko se države članice omejujejo pri proračunu. In uh, morda leto 2011, 2012 ne bi bilo pravo obdobje za, eh, za, za pogajanje o finančni perspektivi, ni najbolj primerno. Tako da mislim, da to morda ni najboljša možnost. Potem pa še opcija. Štiri, da bi imeli desetletne finančne perspektive z močno klauzulo v mestnem pregledu, torej možnost 5 plus 5. Ta možnost bi omogočila da bi lahko vse obstoječe politike, eh, SKP, kohezijske politike in tako naprej, da bi vse te politike lahko določali za deset let. Vendar bi seveda lahko prišlo do težav zaradi pomankanja fleksibilnosti. Saj bi morali, razen če bi nas seveda uspelo, eh, da bi dejansko ta omehna klauzula bila uh, veljavna, vendar zaenkrat s takšnimi klauzulami nimamo najboljših izkušenj. Torej, ta možnost sicer ima svoje prednosti, ima pa tudi slabosti, saj bi vse proračunske postavke uh, določili za toliko časa vnaprej. Komisija pravi, da bi lahko na ta način uh, sicer vzpostavili neke rezerve, vendar moramo upoštevati, da mora države članice ne bi bile najbolj navdušene na tem, da bi eh, morali dajati za vsako postavko na stran neke rezerve. Mislim, da bi to bilo lahko zelo zapleteno in, in svet vredno tega ne bi sprejel. No, če povzamem, če povzamem na koncu uh, imamo vprašanja za razpravo na zadnji str strani in prvič, prvo vprašanje, vprašanje za milijon je, kako bomo uskladili stabilnost in fleksibilnost, kako bom, bodo lahko programi dobro pokriti, zlasti, ko gre za kmetijsko in kohezijsko politiko, kako lahko sinhroniziramo večletne programe z finančnimi perspektivami. In potem še dve vprašanje ob koncu strani. In sicer, kaj bi bilo strateško bolje za Evropski parlament, da se začnejo pogajati No, upamo, da bomo seveda vključeni v pogajanja. To je nekaj, o čemer se danes pogaja v trialogu. In se, torej, ali bi se začeli pogajati za finančne perspektive 2011 ali pa bi raje se pogajali o podaljšanju obstoječega finančnega okvira. In še zadnje vprašanje je, ali se vam zdi da bi potrebovali obvezno, obvezen umestni pregled, če bi imeli 5 eh, plus 5 in eh, kako bi to dejansko oblikovali v nekem predlogu Evropskega parlamenta. Torej, to so moje vprašanja, s katerimi bi začel razpravo. Na voljo imate tudi razpredelnico, ki je oblikoval sekretarijat, zato da lahko lažje si predstavljate te štiri možnosti, štiri različne koncepte, fleksibilnost, transparentnost in možnost napovedovanja in upravljanja večletnih programov. In kako bi upoštevali uvajanje oziroma opuščanje uh, v vsakem od teh primerov. No, lahko bi se pogovarjali tudi o čim bolj logični rešitvi in sicer to, da ohranimo status quo, da bi hranili sedem let in posebno mogoče je, da bo večina sveta si želela, da se to ohrani. No, torej, če se nič ne zgodi, eh, če imamo status quo, potem ne potrebujemo premisleka. Torej, to je moja vodna predstavitev. Hvala. Ja, dank, va... Najlepša hvala. To je bil zdaj uvod eh, v ta dokument eh, o razmisleku, ki ste ga imeli na voljo že prejšnjega tedna. tako pač eh, smo imeli priložnost to pogledati. In poglejmo si zdaj. Torej, običajno pride potem za tem predstavitvijo, eh, pridejo na vrsti eh, koordinatorji, ampak ker je zdaj to konkurenčno srečanje, ta trialog ali trilog, tudi nimamo koordinatorjev tukaj tako je ljudska stranka tukaj brez eh, koordinatorja. Socialisti so to uredili, to bo Eda naredil, pri liberalcih ne vem, kako je, pri zelenih ne vem, kako je. Aha, Richard Ashworth je tukaj, Miguel Portač je tukaj in EFD. Gospe Andreazen ni tukaj. Zdaj je vprašanje, kdo bo imel besedo za ljudsko stranko? Od Markares, v redu. Pa še liberalci, prosim, če se odločite, kdo bo. Ajde, v redu, ti si. Aha, no, še razmišljaš, če boš ti. Odmar najprej ti. Ja, frau Vorsitzende. Gospa predsednica, če smo pošteni, v poslanskih skupinah nismo še zaključili, torej. Eh, razprave o tem in pa da bi prišli do nekega stališča, vsaj v naši skupini ne. Najprej bi se zahvalil poročevalcu, ampak moram povedati, da smo v tem trenutku v odboru, ki nima samo naloge, da bi načrteval finančni okvir, ampak je naslov tega odbora ali ime posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo. In moramo, upam, da smo se kaj naučili iz razprave o proračunu 2011. Ne smemo biti v začetni fazi preveč tehnični, ne smemo biti preveč usmerjeni na številke, preveč pragmatični. Že moramo razmišljati o tem, kako se bodo druge inštitucije odzivale. Istočasno pa moramo zvezo z državljani imeti in se pogovarjati o tem, kako, v katero smer bo šla Evropska unija v naslednjih letih. In zato nam gre tukaj za vsebine. Evropska unija in kakšna bo Evropska unija do leta 2020. In z mojega stališča je tako, da bi v če bi bil poročevalec, takoj začel s pogajanji in seveda mora biti tukaj revizorska eh, klauzula in pa transparenca in pravna varnost mora biti tukaj zagotovljena. Pripričan sem, da pa moramo imeti tudi pregled stanja evropskih financ kako je, so bila porabljena sredstva v zadnjih letih, kritično poročilo o tem, o učinkovitosti in pa orientiranosti v namene. Na začetku moramo imeti eh, poročilo tudi o preverjanju ciljev. Drugič, in to je tudi del vprašanja mojega, kako se v teh razmišljanjih eh, odražajo izkušnje iz krize. Vsi pravijo, da potrebujemo več EU-ja. Kaj pomeni več Evropske unije za proračun? Nekateri govorijo, da je večja konkurenčnost odvisna od večjega ulaganja v raziskave, v znanost in to pomeni tudi več finančni koordinaciji. Kaj pomeni eh, zakon o small businessu, o enotnem trgu, kaj pomeni Evropa 2020, kaj pomeni Evropska zunanja služba in kaj pomenijo izzivi um, globalizacije za proračun, kaj pomeni nova razdelitev ali delitev moči. Govorimo o gospodarskih močeh, o koordinaciji političnih eh, področji, ki se ne odražajo v proračunu, kakšno vlogo igra zaščitna eh, Torej, določiti moramo politične prednostne naloge in pa kakšne ukrepe potrebujemo, da bomo dosegli cilje. Ne spadam k tistim, ki menijo, da eh, moramo imeti enoprocentne obresti, ampak denar moramo zahtevati tam, kjer moramo storiti naloge in radi bi vedel, kakšne so izkušnje z no, razprav z eh, proračun 2011 in kakšne konsekvence lahko potegnemo iz tega. Ja, dank, Hvala lepa predvsem za tole zadnje. To je zelo napeta tema, kajti zelo jasno je povedano, da je svet svojo prejšnjo pozicijo zdaj še dodatno utrdil. Ela? Sí, gracias, Juta. Bueno, lo pri... Hvala, Juta. Hvala Salvadorju za njegovo delo in hvala, da ste črno na belem predstavili vse možnosti, ki jih imamo. Strinjamo se stotno s tem, kar je povedal gospod Karas ko smo začeli delo našega odbora, smo socialisti dejali, da potrebujemo uh, vidik solidarnosti, ampak tega moramo obravnavati na koncu. To smo se odločili na samem odboru. Dejali smo, da se moramo najprej strateško odločiti glede tega, kakšen je cilj, ki ga zasledujemo v EU in katere so tiste politike, ki jih želimo izvajati. No, dokument je sedaj pred nami. Ne bom ponavljala tega, kar je uh, povedal Salvador, ki je predstavil pluse in minuse vseh možnosti. Kaj bi radi videli? To, kar je uh, povedal Salvador. Vemo, kako deluje obdobje sedmih let, saj to že nekaj uh, let obstaja. In to je torej tudi ena možnost imamo tu navedene možnosti petih let. Vendar mislim, da moramo poštevati tudi možnost sedmih let, saj ima si kdo misli, da je to prava pot. Nimamo še dokončnega mnenja glede tega, katera možnost je najboljša. Kot je sam povedal Salvador, težko bomo uskladili vse različne predstave, ki jih imamo v finančnih perspektivah. Vendar naj ne nekaj povem na splošno. Ko se pogovarjamo o novih finančnih perspektivah, se moramo zavedati tega, da ni treba vsega spremenjati. V nekem trenutku se je pač treba odločiti. In ni treba vsega začeti na novo uh, pogajati. Ni treba dve leti porabiti za pogajanja glede vsega. Gre za nekaj, kar ni, ni nujno vedno tako. Ni, ne, ne potrebujemo vedno nujno dve leti in pol pogajanj uh, svetom za finančne perspektive. Veliko stvari že dobro deluje. Določene stvari je seveda treba tudi posodobiti. Ni pa treba porabiti toliko časa za pogajanja. Katera je najboljša možnost od teh, ki jih predstavlja Salvador? Mislim, da ni neke jasne odločitve glede tega, vendar mislim, da lahko vidimo, katere so tiste možnosti, ki jih večinoma podpiramo. Mislim, da je večinsko mnenje v parlamentu je to, da bi imeli petletno obdobje. Tako je to tudi skladno z našim mandatom, torej mandat komisije parlamenta in finančnih perspektiv bi bil enak. To bi bilo tudi nek način bolj demokratično. Saj bi vsak mandat imel svoje finančne perspektive. Je pa še drugi vidik, Nekateri pravijo, da je pet let premalo, da je to prekratko, zlasti za nekatere programe, ki potekajo uh, tudi pod nadzorom parlament, recimo kohezijski sklad, programi za promet, eh, pro, programi za raziskave, SKP in tako naprej. Skratka, z tega vidika bi bilo bolje imeti daljše obdobje. Nekateri pravijo, sedem let je, do, je dovolj. Tisti bi morda tudi rekli, da lahko imamo deset let to bi bilo morda še bolj uh, v skladu s temi željami. Kaj se, kako se torej odločimo, če imamo pet let na naše perspektive? Po eni strani in programe, ki trajajo dlje, potem je najbolje, da se morda, potem je, potem je tu možnost, ki jo predlaga komisija, da imamo 5 plus 5 plus umestni pregled, torej obvezen umestni pregled. Ni treba pregledati vsega, nekatere stvari kot to bile stabilne. In mislim, da bi to morali zgolj na primeren način zapisati. Torej, ena možnost je, da imamo pet let, kjer upoštevamo, da so nekateri programi takšne traja deset let, nekaj, lahko pa je bili možnost pet plus pet. Jasno je, da bi v vsakem primeru morali imeti jasno klauzulo o mestnem pregledu. In glede tega bi se morali strinjati svet in parlament, če pa se glede tega ne bi mogli dogovoriti, potem bi se zadeve prekinile. Vendar to je bolj pravni, pravno-tehnični uh, eh, detalj. Mi moramo zagotoviti predvsem to, da do pregleda pride. In mislim, da bi na ta način lahko združili obe ideje. Kdaj bi začeli s finančnimi perspektivami? Kako bi se tega lotili? Upoštevaje obstoječo situacijo, mislim, da imamo možnost to, da bi podašli obstoječo finančno perspektivo. Zakaj? Svetu, svet sedaj ne želi se pogajati oziroma če že, potem ne na enak način, kot si to mi predstavljamo za prihodne finančne perspektive. Zato bi morda bilo najbolje podaljšati finančne perspektive za dve leti, s tem bi tudi zagotovili odločno stabilnost. Saj je uh, vidik sveta bistveno drugačen od našega. Torej lahko bi podaljšali finančne perspektive za dve leti in tu je treba upoštevati, eh, kaj se je zgodilo z strukturnimi eh, skladi, ko smo začeli izvajati finančne perspektive. Um, nismo mogli vsega izvesti in mislim, da bi države članice bile zadovoljne, če bi imele še uh, dve leti časa, zlasti tiste države članice, ki so, ki so sredstva iz kohezijskega sklada zelo pomembna. Torej, toliko z moje strani o poročilu, ki ga je predstavil Salvador. Hvala lepa. Zdaj pa liberalci Aleksandar Alvaro. Hvala lepa. Zdaj vem, mhm, kako je zdaj s razpravo. Torej, glede na to, kar je Salvador. Uh, pripravil. Najlepša hvala za ta predlog. Zadeva ni tako enostavno razmišljati o teh konceptih, ali gre za želje ali za to, kar je izvedljivo. Če se hočemo držati rdeče eh, linije, potem bi morali govoriti razmišljati o demokratičnem upravljanju. Gre za en parlament, ki sklepa o tem in istočasno je vsedoležen tudi pri eksekutivi. To je lepa demokratična tradicija, ne pa, da bodo kasnejši odbori na novo izvoljen parlament eh, imel opravka s tem, kar je bilo predoločeno. To bi bilo škoda za prvo opcijo, to je leta 2014, če bi takrat uvedli nov eh, finančni pregled, torej od 214 do 219, 2019 kolegi, ki bodo izvoljeni po nam, nami, ne bodo mogli kaj dosti vplivati na ta finančni okvir in tudi ne bodo prava stranka, ki, na katero naj bi naslavljali eh, pripombe. Kar pa se nam zdi tukaj težko, težavno, pa je opcija 3, ki je sicer realistična, vendar nisem tako navdušena njo, kot je kolegica iz eh, SD eh, to predstavila. Pozitivno. Tretja opcija nudi, če bo 2016 dalje tekla, možnost, da bo Evropski parlament, ki je izvoljen 2014. leta, tisti, ki bo, bo se poganja, pogajal za njo. In komisija, ki. Eh, bo to predlagala leta 2013, pa ne bo torej to zadeva tako v redu, ker bo prišlo do diskontinuitete ali obratno, kontinuiteta ne bo dosežena, ne bo na enak način uh, se naprej odvijala in tega ne moremo pričakovati. Tretja opcija ko gre za demokratično odgovornost, je najbolj smiselna. Evropski parlament eh, bo 2014 ta predlog eh, sprejel. Kar pa bi morali razmišljati in nisem enako zadovoljen kot kolegica iz skupine socialistov, da če bomo podaljšali obstoječ okvir, moramo razmišljati, pod kakšnimi pogoji bomo to naredili. Ko ste omenili, da je v, naslednjem, v, nas, v sosednem prostoru eh, konferenca o konkurenčnosti, pa moramo razmišljati, da bodo zadeve oziroma naši interesi ustrezno zastopani, pod kakšnimi pogoji si poročevalec eh, predstavlja, naj bi se takšna opcija potem odvijala zdi se mi pa problematično, da bi pet let samo trajal takšen okvir. Doživeli smo zdaj že v tem eh, kratkem obdobju, kako hitro se pogoji spreminjajo, okvirni pogoji. In v sedem, torej ravno nasprotno, v sedemletnem programu bi bilo to težko upoštevati. Zato bi menil, da če bomo našo razpravo osredotočili na tretjo opcijo, bomo s tem nekako naredili korak naprej in Salvadorju se še enkrat zahvaljujem za njegov predlog. Najlepša hvala. Zdaj pa menim, eh, François Fenziv za zelene. Oui, merci. Hvala, gospa predsednica, in hvala poročevalcu za njegovo delo zelo jasno delo, ki ga opravijo. Imam pa pridržek glede časovnice, ki so jo predstavili. Vendar politično gledano, če podaljšamo obstoječe finančne perspektive, moramo poštivati, da smo se o njih pogovarjali še preden je izbruhnila finančna kriza. In ali je to politično gledano primerno, da za dve leti um, podaljšamo finančno perspektivo, o kateri smo se pogajali v popolnoma drugačni situaciji. In poleg tega to je bilo predem smo sprejeli Lizbonsko pogodbo, ki nam sedaj nalaga drugo odgovornost pri izvajanju finančnih perspektiv. Tako da mislim, da gledano, vsebinsko gledano, institucionalno delano to ni primerno. Kar zadeva petletno obdobje, tu nisem posem prepričan. Nekateri pravijo, da bi bilo dobro, da bi se mandat parlamenta skladal z finančnimi perspektivami. Dobro, to razumem. Vendar moramo poštevati tudi to, da finančne perspektive morajo biti skladne z politikami, z uh, delovanjem programov in politik. In pet let je za to premalo. In pri kohezijski uh, politiki se je skazalo, da je celo sedem let kdaj pre, premalo. Eh, zato Eh, mislim, da, to, da, da ti argumenti, zakaj bi imeli pet let, niso najbolj uh, primerni. Seveda moramo poštevati, da je potrebna neka fleksibilnost. Seveda, čez dve leti bomo morda imeli neko posebno drugo situacijo, vendar vseeno mislim, da se moramo uh, zavedati nove pristojnosti parlamenta, pri oblikovanju finančnih perspektiv. Meni se osebno zdi opcija dve še najbolj realistična, ampak to je moje mnenje, skupina se še ni izrekla. Zdaj pa Richard. Predsedujoči, najlepša hvala. Naša skupina še ni imela časa za razpravo in zato bom spregovoril v svojem imenu, če vzamemo program eh, večletni program, sedemletni program je to nekakšna norma in eh, prav tako zagotavlja in izpolnjuje zahteve za stabilnost, še posebej, ko gre za skupno kmetijsko politiko in kohezijske sklade. Vendar eh, dva problema sta povezana s tem in zaradi tega menim, da imamo tudi to razpravo tukaj danes. Ne vsebuje demokratske odgovornosti, posamične odgovornosti in večletni okvir eh, kot koncept eh, nerazumljiv je za davkoplačevalce, za našo javnost. Zaradi tega eh, po Lizbonski pogodbi moramo obveščati in pojasnjevati javnosti in to je zelo pomembno. Povezano je tudi z mandatom parlamenta, kar bi bilo v korist parlamentu in to se bolje doseže s petletnim proračunskim obdobjem. E, drugo, govorili smo o finančni odgovornosti, kar je zelo pomembno v teh hitro spreminjajočih se časih in tudi v okviru Evropske unije je treba nenehno prosojati in ocenjati in pregledovati eh, dosežene rezultate. In to nikakor ni v nasprotju eh, z opcijo 1 in 2. In eh, ko govorimo o tem, da bo proračun veliko ožji in tudi marža bo manjša, tukaj bo fleksibilnost prednost in zato sem za petletni program, prav tako eh, sem zainteresiran za koncept komisije 5 plus 5 in če bo ta umestna eh, revizija, umestni pregled ali presoja eh, dovolj um, ustrezna, potem bo uh, 5 let plus 5 v redu. Če pa ne bo ta presoja dovolj dobra, potem potem eh, bo to utegnilo biti škodljivo za vse eh, strani. In eh, ko govorimo o uvajalnem obdobju, med, mi to ustreza. Hvala lepa. Zdaj pa naslednji govorec. E a economia. Eu creio que quando falamos suplemento deve ser de 5 ou de 7 anos. Para a pipomba, ko se pogovarjamo o tem, ali je bolje imeti pet let ali sedem let, vsi moramo biti zelo najasnem naslednje. Finančno načrtovanje je nekaj, kar je pravzaprav postal spopad med različnimi, med različnimi deležniki. Gre za vprašanje, kako se izvaja ta proračun ne gre več za načrtovanje naložb, saj smo v obdobju, ko je gospodarstvo prizadeto, ko stvari niso jasne, niso gotove. In zdi se, da imamo več eh, ne, negotovih obdobij kot zres gotovih obdobij. Tako da mislim, da je obdobje sedmih let vendarle slaba rešitev. Slišali smo za možnost 5 plus 5 in nimamo nekih jamstev za resen umestni pregled. Saj nam na to kažejo že dosedanje izkušnje. Nekdo je dejal, da je obdobje 5 plus 5 tako, da bo drugi del pravzaprav neke vrste podaljšek prvega dela in s tem se bo pravzaprav načrtovanje zgolj, uh, bo, bo, še, bo še bolj to, togo in s tem se ne bomo mogli prilagajati spremembam v gospodarstvu. Potem še vprašanje, kdaj bi začeli eh, z novim obdobjem, petletnim obdobjem. Sam bi predlagal 2016. Zato obstaja vrsta političnih razlogov. Mislim, da Evropski parlament ima besedo pri finančnih perspektivah. Ne gre za to, da zgolj da zeleno luč. V Evropi imamo težave pri izvajanju demokracije in to smo povezali z vprašanjem izvajanja proračuna če ne bomo mogli razrešiti teh težav, eh, bomo težko pripričali državljane, da sodelujejo na volitva za Evropski parlament. In zakaj mislim, da je pravi trenutek za začetek novega obdobja 2016? Zato, ker mislim, da morajo biti prihodne finančne perspektive take, da se da upoštevajo prioritete in strategije, da ne gre zgolj za kontinuiranost, za, za, za nadaljevanje obstoječih perspektiv. In mislim, da od leta 2014 nam tega ne bi uspelo na novo preoblikovati. Zlasti, ko se gledamo razmerje moči med vladami držav članic in drugimi in evropskimi institucijami. In še nekaj. Mm, če naj se navežem na to, kar je povedala uh, kolegica iz socialistične stranke, lahko rečem le to, da tudi, da tudi mi mislimo, da potrebujemo več fleksibilnosti. Moramo imeti manevrski prostor, ki naj nam ga omogoča proračun. Torej, če imamo petletno obdobje, to seveda še naprej omogoča fleksibilnost uh, kohezijske politike. Saj se ni uh, treba. Saj ni treba prenehati z delom, ko pride do razvoja neke politike. Lahko imamo nek določen delež finančnih perspektiv, ki temelji na do, oziroma lahko finančne perspektive obravnavajo tudi programe, ki trajajo dlje kot pet let. Hvala lepa. Tudi sama sem mnenja, da mora enoletna faza izravnave zadoščati, vendar prednost eh, miselno temu posvetimo, pa moramo se pogajati s svetom in tudi doseči nek rezultat, kako bomo mi naslednji eh, finančni pregled zastavili. Vendar sedaj vidimo, da svet odklanja eh, pogovore z nami. In če strukturno tega ne moremo zapisati, potem vidimo, da tudi svet potrebuje več kot eno leto, da se dogovori z nami, potem je seveda vsa zadeva zelo težavna. Zdaj iščem nekoga iz eh, stranke, poslanske skupine EFD, vendar ni nikogar. Tako bomo seznam eh, pač, govorcev razširili, tako kot ste se javljali. Krel, Engel. Reimers, Dantin, Udžias. Gönsch. Ja, um, ähm, um, ähm, um. Ähm. Uta, Uta, é só uma coisa. A opinião que eu dei, a opinião que eu dei foi estritamente pessoal. O meu grupo não, não. Moje mnenje je zgolj osebno mnenje. Nisem govoril imenu svoje skupine. Moja skupina še ni obravnavala te teme. Ja, aber ich bin sicher, dass du. Da, seveda. Uh, videla sem, da si prepričan, da tako kot si govoril, da bo to tudi stališče skupine. To je bil poslanec eh, Portas. Zdaj pa Konstanca Krel. Hvala lepa, Juta. Upam, da ne bo tako, kot si ravno kar rekla, ampak da se bo poslanska skupina še o tem pogovarjala od leta 1991 sem v Evropskem parlamentu, od začetka se ukvarjam že za regionalno politiko in sodelujem pri prvem finančnem okviru. In seveda se zahvaljujem poročevalcu za štiri opcije, vendar prosim, da eh, sprememo sedemletno opcijo. Zanimivo mi je bilo, ko sem videla, da se poslanci ukvarjajo z demokracijo in seveda avtomatično smo to povezali z našo legislativnim obdobjem, s to dimenzijo našega mandata, vendar kohezijska politika v tem odboru je zelo pomembna in zato bi prosila, da bi se skušali uživeti v državljane, v regije, ki so prizadete, kadar gre za pet ali sedem letni finančni okvir. Naj povem malo, mogoče je to malo prenapeto. Lepo bi bilo, če bi samo eno leto se pogajali, vendar ne verjamem, da bom kdaj to sploh doživela. Inštitucije si privoščijo dve, pol, tri leta pogajanj ki se končajo v megli in vedno gre to na račun regij, kajti regije se tiste, ki morajo potem s tem živeti. In potem še čas, ki je potreben za izvajanje in skrajšanje sedmih let na pet let, bo to resnično velik problem. Kajti po dveh pol letih pogajanj se morajo sesti in razmišljati, kako bi to lahko v dobre evropske projekte za regije eh, unesli. Cili Evropske unije so v teh regijah. Jasno moramo povedati, da na eni strani dve in pol leti pogajanj traja za takšen finančni ukvir in da ni vredno truda in bi se morali angažirati za malo daljši čas. In če si pogledamo projekte, vidimo, da to niso eno ali dvoletni projekti, ampak gre za dolgoročne gospodarske strategije za regije, ki jih načrtujejo in za nje je potrebna daljša finančna varnost kot pa pet let. Povedati moram, da ko slišim opcijo 5 plus 5 oziroma 10 let, tu moram reči, da mi je to premalo fleksibilno. Prvi čujem se, vendar imeti moramo eno pravo revizijo, potem imamo lahko samo pet let in ni treba, pet let ni se nam treba izmišljati desetih let. Recimo, naredili bomo revizijo, kot zadevo zdaj doživljamo, potem bomo prišli na deset let. Takrat pa bomo postali zelo nefleksibilni. Zato moramo resnično razmišljati o sedemletnem finančnem okviru in ga skušati uveljaviti, kajti obnesel se je, posaj po mojem mnenju. In če pomislim, da so pravila eh, M plus 1, M plus 2, torej ko je evalvacija šele po izteku finančnega okvira možna, potem lahko parlament in komisija vedno, kadarkoli sta udeležena, da načrtujeta proračun, da ga ocenita in za določeno fleksibilnostjo tudi spremenita. Fleksibilnost zato potrebujemo in predlog za kohezijsko politiko se mi zdi ustrezen, da je tam določena marža oziroma rezerva predvidena. Moram pa povedati, da so izkušnje iz zadnjih treh finančnih okvirov oziroma njihovega trajanja bilo tako, da je kohezijska politika pokazala, da smo lahko načrtovali, pripravili gospodarske strategije in seveda so bile še spremembe možne, bili pa smo dovolj fleksibilni, da smo lahko reagirali na nove probleme. In če želimo tukaj biti resni, da to zadevo delamo za nas, da delamo za ljudi Evropske unije, potem moramo razmišljati o tem, da je demokracija to, da so ljudje vključeni, da imamo razumevanje za nje in imeti moramo dobre argumente, tako da lahko v načrtih za sedem let ljudi bolje upoštevamo. Regije in skupnosti eh, pač ne bodo zadovoljne, če bomo vsake pet let postavili pred čisto nove zadeve. Nekajkrat je bilo danes že omenjeno dvoletno podaljšanje sedanjega finančnega okvira. To se mi zdi zelo težavno. To je sedemletni program, operativni programi. Eh, po svoji pravni podlagi potem ne bodo več obstajali. Regije in države članice se bodo ponovno morale lotiti dela in načrtovati eh, ne samo pod Lizbonsko pogodbo, ampak pod EU 2020 strategijo in to dve leti se mi zdi zelo težavno. Zato ne vem, ali bo v dveh letih svet bolj pripravljen, da se pogaja kot danes. In sploh nimamo pojma, v kakšni situaciji bo Evropska unija čez dveh leti. Kot parlament mislim, da se moramo angažirati za regije in pogajanja za proračun končati zdaj in pač v kakršnikoli eh, pozicijah. Jaz bom za sedem let vsekakor. Hvala lepa, zdaj pa Frankine. Hvala, gospa predsednica. Rad bi se navezal na to, kar je rekla kolegica. Zdi se mi nenavadno, da se ukvarjamo s trajanjem prihodnih finančnih perspektiv, ko pa komisija še nič ni obravnavala v zvezi s tem. Poleg tega bi se naš odbor moral ukvarjati s političnimi izzivi in z njih smo se ukvarjali še z nobeno drugo temo. Zato ne razumem, kam to vodi. Zlasti če, če se zavedamo te, kaj se dogaja v neki drugi dvorani te institucije. Sedaj bomo sprejeli nekaj, uh, glede česa se ne bomo mogli eh, dogovoriti. In vsako država članice da en odstotek Eh, BNP-ja, ali to res, ali se res lahko k temu zavežemo za deset let, ali lahko danes, 2010, rečemo, da do 2023, 2023 ne bomo mogli nikakor napredovati pri financiranju Evrope. Vemo pa, da mora, politika, da mora Evropa izvajati določene nove politike in k temu res ne bi želel sodelovati. Sicer sem naklonjen temu, da potrebujemo razpravo o trajanju prihodnih finančnih okvir. Vendar moramo se zavedati najprej, kaj sploh naj te finančne perspektive pokrivajo. Tu v delovnem dokumentu piše, da se bomo januarja ukvarjali januarja z, z kmetijstvom, eh, s kohezijo in eh, solidarnostjo da se bomo hvalili z raziskami in inovacijami, energijo, čez evropskimi mrežami, potem so še zunanje zadeve, to je nekaj novega. Nihče pa ne govori o novem nadzoru financiranja. Sicer ne bomo videli kakšnih novosti. Potem imamo reformo finančnega sistema 23. februarja. Potem pa se bomo znova ukvarjali z poročilom. Torej, vidim, da imamo le en sestanek namenjen prihodnim finančnim perspektivam. Potem se bomo verjetno še podnevo ukvarjali z lastnimi veri oziroma z veri na splošno. Potem pa bomo oblikovali poročilo. In naš odbor bo torej počel vse drugo, kot pa da bi se ukvarjal z političnimi izzivi. In dogovorili se bomo o tem, kakšno naj bi bilo trajanje bodočih finančnih perspektiv. In to me skrbi, že odkar je ta odbor začel delovati. Zlasti, kar zadeva vprašanje proračuna. Ne vem, koliko kolegov v tej dvorani se je doslej ukvarjalo s svojimi nacionalnimi proračuni. Sam sem se s tem ukvarjal in naj povem, da je popolnoma smešno govoriti o finančni, o načrtovanju proračuna za deset let. Že za pet let je težko. Že za sedem let se to eh, lahko uh, ampak le na osnovi tega, da imamo neko datum, ki je zapisan v pogodbi. Če želimo imeti nek resen proračun in to bi morala biti naša ambicija, potem se moramo držati nekega krajšega obdobja, recimo pet let, kaj bi bilo tu smiselno, da bi rekli, imamo strategijo EU 2020 in od leta 2013 naprej se bomo s tem ukvarjali, o, torej nam ostane še 6-7 let. Moramo se reči, do leta 2020 želimo izvesti to, to, to in to in to In potem prihodne finančne perspektive morajo to upoštevati. In na ta način bi potem tudi dosegli te politične cilje, ki smo si jih zadali z strategijo EU 2020. To se mi zdi najbolj logično. Sicer ne vem, zakaj potrebujemo prihodne finančne perspektive. In pri vsem tem moramo še poštevati to, da ne smemo uporabiti več kot enega odstotka BDP. -a. No, tu mislim, da o tem mislim, da se moramo še pogovoriti. Sedaj potekajo pogovori glede proračuna za 2011. Torej, potem se pa lahko znova lotimo pogajanj za nove finančne perspektive. In tu bo šlo seveda znova za bitko med državami članicami in institucijami, ne zdi pa se mi resno, zato porabimo le en odstotek BDP-ja. Moj entuzijazem uh, eh, za sodelovanje pri takih stvarih je vedno manjši. Ja, dank. Hvala lepa. Saj to lahko razumem, vendar pri tem mislim, da govorim v imenu vseh v odboru. Razmišljamo o smiselnosti srednjeročnega finančnega okvira, da je smiselen, drugače se s tem ne bi ukvarjali. Seveda je drugačen od tega, kar delamo na nacionalni ravni. Pri nacionalnih proračunih so tam dokumenti, srednjeročne načrtovanje, finančni minister je odgovoren. In potem pač, ko to pogledajo, reče, o, oh, tega nismo dosegli, kar smo načrtovali in potem naredijo nov srednjeročni finančni načrt. Pri nas na evropski ravni pa gre za zakon ki nudi varnost na vsak način. 80 odstotkov smo uh, proračun subvencij in nudi varnost. Zato mi je težko zdaj tvojo kritiko glede srednjeročnega finančnega načrtovanja sprejeti, ne glede na 5, 7 ali 10 let no trajanje. Torej, nekako moramo imeti neko načrtovalno varnost in ker proračuni vedno pravijo, da je na eni ali drugi strani nekaj, kar ne eh, štima, pa je vedno vse načrtovanje pripeljalo do tega, da smo zadevo načrtovali tako, kot smo se odločili na ravni evropske politike, kaj in to v dobro naših državljanov. In to ima svojo vrednost. To je pa James Ellis. Uh, uh, Hvala, predsedujoče. Menim, eh, da bi bilo popolnoma legitimno, če bi vključili sedemletno opcijo, kajti to smo storili v zadnjih eh, treh eh, obdobjih, eh, tako kot je Salvador povedal. Eh, Vendar vemo, da v dokumentu računskega sodišča, ko smo želeli dobiti zagotovilo, poskusili smo 15 let, 16 let, tega še vedno nimamo. Večina pri problemov je strukturnimi skladi, ker imamo probleme z eh, zaporedjem. In če ne dobimo zagotovila, ne bomo imeli odgovornosti. Gre za eh, pomembno eh, zadevo, vendar vprašanje je, kako se bodo ti skladi upravljali. Eh, kar bi želel povedati, izhaja iz mojih izkušenj od leta 1984. Eh, sem bil v proračunskem odboru. Nismo imeli nikakršnih finančnih inšpekcij, imeli smo letni proračun, ki smo si ga sami pripravili. Enkrat smo imeli celo tri branja, vendar, če se spomnim teh let, od tistih časov je prišlo e, do pomankljivosti pri e, želji, da bi e, ta sistem odražal odgovornost posameznih članov. Kar se je pa zavleklo, je birokracija tako evropskih kot nacionalnih računovodij. Menim, da je tretja opcija najboljša, vendar strinjam se, da pri četrti e, opciji imamo ne samo sedanjo oceno, temveč tudi predhodno oceno, ki se ni zgodilo. Poleg tega, če izhajamo iz Lizbonske pogodbe, vsaka e, od teh, eh, ob, vsako od teh obdobij je povezano z birokracijo in eh, še najmanj fleksibilnosti je pri desetletnem obdobju. Eh, če pa govorimo o demokratski odgovornosti, tudi o tem veliko govori predsednik Barozo, tako kot je predhodno govoril Romano Prodi, vendar ni bilo nikakršnega vpliva imamo eh, dve različni komisiji, ki nimata nikakršen vpliv na finančni sistem, eh, kajti vse to je končno vključeno v okvire finančne perspektive. In zato se mi zdi popolnoma logično, kar je večina kolegov povedala, da bi potrebno biti načelen, eh, kajti ta finančna perspektiva sproži stalni sistem, kjer imamo i, e, volitve. E, parlamenta in tudi politične stranke bo imeli lastne kandidate, imajo lastne programe, ki bodo imeli lastne stroške in zato ne potrebujemo več kot eno leto, da bi izpogajali finančno perspektivo. To je predvsej preprosto in tudi eh, eh, komisija, eh, ki prihaja, bo imati jasno začrtane programe, eh, še posebej, kar zadeva birokracijo. In zato se mi zdi, da vse tisto ostalo, kar nam omogoča volitve, programe, odločitve, uresničevanje, skladno s projekti, ki sedaj potekajo, vse to naj bi povečalo odgovornost v zvezi s sistemom. Istočasno naj bi tudi povečalo vse splošno eh, prožnost, kajti če imamo petletni sistem, moramo zagotoviti, ne glede, da to to, da imamo eh, pregled, ki morda ne bo tako pomemben, eh, se bomo osredotočali na izvedbene mehanizme eh, politike, ki sedaj poteka in naj ob koncu povem, da glede na to, da nismo imeli v proračunu idealne situacije in tudi imamo programe, eh, ki so bili uresničeni ali pa ne v okviru te perspektive, zakaj naj ne bi razmišljali v smislu kohezije in morda naj bi bilo to daljše kot pet let, lahko bi imeli desetletni program za kohezijske sklade, pet plus pet in še umestni pregled za kohezijske sklade. Zato bi eh, tako zagotovili dober okvir in eh, eh, kohezijski skladi lahko potem to določajo za vse ostale. E, če pa govorimo načeloma, lahko govorimo o petletnem programu in e, da kohezijski skladi potrebujejo pa e, bolj dolgoročno načrtovanje in še postopek, ki temu sledi. Menim, da bi morali na plenarki imeti resolucijo v zvezi s tem, prihodnje leto in eh, če glede na to, da bo to vprašanje na dnevnem redu, če se komisija že odločila za 5 plus 5, bi bilo dobro, če bi enkrat junija, Um, glasovali in potem, če bomo mi nekaj sugestirali, bo komisija spet predlagala nekaj drugega. To je zelo pomembno pri okviru naših politik. Februarja ali marca bomo imeli možnost za druge politične usmeritve, ko se bodo drugi pridružili, vendar morali bi imeti plenarno razpravo, da bi zaključili s tistim, kar mi menimo, da je pomembno za um, finančni okvir in za fleksibilnost tega sistema.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 da se o tem pogovarjamo v tem odboru in da lahko najdemo, poiščemo odgovore na različna vprašanja. Po mojem mnenju, vse poslance zanimajo te zadeve, ne samo naš odbor. Zdaj pa v zvezi s finančnim okviru naslednje. To je zelo pomembna tema. Kajti od tega je, od, odvisn, je odvisno tudi nacionalno načrtovanje proračunov in regionalni proračuni so odvisni od tega. Nekdo je rekel, da so nacionalni proračuni eh, štiriletni in da je težko načrtovati dlje od tega. Mislim, da to ne drži. Uh, Nacionalni proračun je štirileten, teoretično, zaradi tega, ker je to obdobje neke eh, vlade. Na evropski ravni pa je situacija čisto drugačna krajše obdobje pomeni, da se lahko proračun prilagodi spremenljivi gospodarski situaciji. Dolgoročni načrt pa daje možnost, da bolje načrtujemo za različne programe. Menim, programe. Zato menim, da so tako ena kot druga opcija nekaj, kar ima prednosti in slabosti. Krajše obdobje, pet let, potem je to povezano z mandatom komisije in parlamenta, vendar eh, tu je problem trajanje um, pogajanj po volitvah, ko nastopi nov parlament, nova komisija delo. Potem se vodijo nove razprave in šest mesecev trajajo razprave, pogajanja in šest mesecev traja, predno nova komisija je postavljena pri sedmih letih, pa se je pokazalo, da so bili dobri rezultati. Po mojem mnenju je zadeva dobro potekala. 5 plus 5, pa menim, torej ta opcija je v sedanji situaciji najboljša opcija. Zakaj? To je neka srednja pot med drugimi dvemi opcijama. Gre za podaljšano obdobje, programe lahko načrtujemo eh, tekom daljšega obdobja, istočasno pa imamo možnost, da proračun eh, prilagodimo. To ne smemo primerjati s tem, kar se zdaj dogaja. Komisija bo pri takšnem eh, pregledu seveda zainteresirana, da ga dobro izvede, da ga izboljša. In tako je 5 plus 5 možnost, po mojem mnenju, najboljša rešitev. Ehm. Hvala lepa. Za vse je zelo eh, šarmantno, če si lahko predstavljamo, da z evropskim proračunom eh, lahko fleksibilno se odzivamo na gospodarsko situacijo. Vendar tudi tukaj eh, moram biti v obrambi, kajti, če gledamo z stališča držav članic, rečemo, gospodarska situacija je slaba, zaradi tega bomo prispevek Evropski uniji zmanjšali. Iz evropskega proračuna pa moramo reči, če smo prepričani, da je resnična evropska dodana vrednost dosežena, ali ustvarjena z evropskim proračunom, bi morali pri slabi gospodarski situaciji več financirati Evropsko unijo. Zato včasih mislim, da je dobro, če govorimo neodvisno o, ali pa načrtujemo neodvisno od gospodarskega položaja naše, eh, naš okvir. Ute Reimers govori. Zahvaljujem se vročevalcu eh, za različne opcije. Seveda, prav je, da govorimo tukaj in primerjamo mandate in pa dal eh, obdobje eh, finančnega okvira. Potem pa seveda gre še za izvajanje v državah članicah oziroma občinah. Ni tako oziroma poteka določen čas, potem ko je sprejeto nekaj in predno se začne izvajati. In to moramo tudi upoštevati. Če vzamemo opcijo 3, ki se meni zdi najbolj logična, potem bi bilo smiselno, da bi vsaj dve varianti upoštevali, da bi pri izvajanju vzeli pet let ali kot je bilo že večkrat rečeno, tam opcijo za določena področja proračuna, upoštevali deset let, zaradi tega, ker je tam več stabilnosti. Na eni strani potrebujemo fleksibilnost, transparenco, torej povezanost z mandatom, to je demokratično, po drugi strani pa potrebujemo na eh, lokalni ravni eh, načrtovalno varnost in na takšnih področjih bi desetletno obdobje vsebinskih programov bilo smiselno da bi tam takšno varnost vzpostavili. In tako bi morali neko kombinacijo eh, uporabiti. Torej za določena proračunska področja pet let, za druga pa deset let. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Reimers, zdaj pa. Hvala. Na kratko, uh, moja predhodnica je povedala točno to, kar sem želel sam povedati, tako da bom povedal le naslednje. Vprašanje časovnice. V očeh evropskih državljanov Evropa nima dovolj demokratične, uh, nima, ni, ni dovolj demokratična in kaj bi morali storiti? Ali bi moralo biti obdobje finančne perspektive pet let? Ali je to primerno, da imamo politiko? ki se upravlja s proračunom, glede katerega se niso odločali. Zdi se mi, da ni možno, da se neko obdobje, proračunsko obdobje začne čez nekaj mesecev po tem, ko vstopi v veljavo, oziroma ko, začne, ko se začne mandat, no mandat komisije ali parlamenta. Seveda, moramo imeti projekte, projekte potrdijo državljani in potem moramo te projekte prevesti v proračun. In zato je treba imeti dovolj časa za razpravo, tako da proračun dejansko odraža te projekte. In ne moremo imeti novega prihodnega eh, proračuna 2014, moral bi se začeti 2016, zato da bomo upravičili demokratično legitimnost. ko gre za pomankanje legitimnosti, o kateri se govori. Najprej je to povezano tudi s tem, da, s tem, kako se berejo evropske politike. Vsake sedem let uh, se znova pogajamo o proračunu, o različnih dejavnostih in pri tem ne sledimo mnenju javnosti. Poglejmo, kaj se dogaja sedaj smo v obdobju, ki se je začelo leta 2007. Leta 2008-2009 so se šele začele izvajati nove politike. Sedaj je konec 2010 in se že pogovarjamo o reformi in o prihodnih finančnih perspektivah. Ne vem, kako je to v vaših občinah, vendar, ko sam pridem domov, v svoje volilno okrožje, potem mi vsi govorijo, vi še vedno govorite o reformah, mi pa pravzaprav še vedno ne vemo, zakaj ste določene odločitve sprejeli z obstoječim finančnim perspektivom. Zato mislim, da je prekratko trajanje finančnega obdobja lahko tudi škodljivo eh, za razumevanje naših voljivcev. Zato se pridružujem temu, kar je rekla gospa Reimer. Orodja, uh, mora imeti daljši vek, proračun pa moramo bolj pogosto um, spreminjati, prilagajati, zato da dejansko lahko um, upoštevamo situacijo v gospodarstvu. Sedaj je leto 2010 in to obdobje je popolnoma drugačno od časa, ko smo se pogajali o obstoječi finančni perspektivi. Torej, morda bi lahko bili finančne perspektive, ki naj, ki naj traja pet let, samo programiranje uh, projektov pa naj traja deset let. Zdaj pa gospod Uđijas. Grazie, prezidente. Mi sembra, da je dopola. Hvala, predsedujoče. Glede na to, da danes imamo tukaj to splošno razpravo, Lahko ugotovimo, da se poročevalec bolj osredotoča na nekaterih praktičnih zadevah in zadevah, eh, ki smo jih predhodno že obravnavali. Vendar pa v luči današnje razprave eh, bi lahko bili bolj realistični in eh, se bolj poglobili v stališča različnih skupin in si ogledali, omejitve, ki jih imam na razpolago, izhajajoč iz pogodbe. To bi morali videti bolj jasno in se tudi zavedati stališča sveta, eh, ki sedaj vse bolj prihaja na površje. Nekaj nečesa se moramo zavedati, kar jasno izhaja iz današnje razprave. In sicer, da ne moremo sprejeti razkola med začetkom načrtovanja in začetkom politične odgovornosti za načrtovanje. To je bilo stališče, ki ga je v prvi vrsti nakazal gospod Alvaro in ki izhaja iz skupine Alde. Torej, gre za prvo opcijo petletnega obdobja. Uh, To omejitev bi morali vsekakor upoštevati. Ne smemo pa pozabiti in spregledati dejstva, da določeni elementi ne morejo ostati v petletnem obdobju. V Aldeju nam je pa všeči petletno obdobje, vendar tako kot eh, komisija preučuje in gospa Reimer, morda bi petletni obdobji lahko lahko ločili in eh, na ta način zagotovili desetletno obdobje. Eh, in vprašanje eh, za poročevalce, ali bi lahko imeli tri ali štiri osnovne osi, ki bi jih medsebojno delile različne generacije, zato da ne bi šlo z izključno petletno obdobje za en parlament. Naprimer, vprašanje podnebnih sprememb, evropski velike mreže, transportne mreže, eh, ki se ne končajo z petletnim obdobjem parlamenta, eh, temveč zadevajo celotno politično generacijo vseh tistih, eh, ki dejansko živijo tukaj na tej zemlji. In za te generacije bi lahko imeli desetletno obdobje in obvezujoče načelo, kar pa pravzaprav pomeni, da finančni transferji lahko potekajo samo v tem okviru in da naj ne bi imeli nikakršnih drugih manevrov. Zanima me, ali bi nam lahko podal pogled v to poročevalec. Prav tako me zanima, ali bi lahko razmišljali o nečem, kar bi spominjalo na to ureditev. Hvala lepa, zdaj pa Kinga.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 težko se pogajati s komisijo in svetom o proračunskih zadevah. Govorimo, da potrebujemo več Evrope, tudi v zvezi s to krizo istočasno se s tem svet strinja, vendar govori o tem, da potrebujemo več eh, finančnih virov v prihodnje in zato svet nikakor ne olajšuje eh, te situacije še posebej, ko gre za dolgoročno ureditev. In težko, nevarno bi bilo ustvarjati dolgoročno strategijo eh, v času krize. Kaj ti tudi zahteve so zelo težke in tudi kriteriji so težki za izvajanje. Novi med institucionalni odnosi se še vedno niso stabilizirali in zato upamo, da čez nekaj let se bo situacija izboljšala in da bomo lahko sklepali sporazume bolj tekoče kot doslej. Tisto, o čemer dejansko moramo razmisliti, ni samo imeti več časa za pomembne odločitve, obstaja še eno načelo in sicer načelo demokratične legitimnosti. Poskusimo doseči takšne proračunske rezerve, ki bodo omogočile parlamentu sedaj in prihodnje sprejemati odločitve, ne da bi spodkopavali solidnih solidne podlage za proračun. Poleg tega je treba zagotoviti izvajanje kohezijske politike in to bo zelo tesno povezano z eh, finančnimi viri, ki bodo na razpolago. In seveda, pri manjši količini denarja bo več težav. In eh, če razmišljamo o petletnem, desetletnem eh, obdobju morda bi veljalo razmisliti o eh, ločevanju tega. In problem je v tem, ali bi v preteklosti še posebej, da nismo imeli proračunskih virov za nove politike. In eh, primerjava med nacionalnimi in evropskimi proračunskimi postopki eh, ne dovoljuje, sprem, uvanja sprememb eh, vsako leto, vendar določenih eh, stvari pa lahko eh, ocenjujemo in vsako leto posebej. In na ta način bi lahko našli več rezerv, kot pa če bi ta pregled izvajali na daljše roke. Hvala in to bi nam omogočilo večjo fleksibilnost. Ja, Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo, ko je Kinga govorila o stabilizaciji medinstitucionalnih odnosov in da po Lizbonski pogodbi eh, se to še ni zgodilo in potem smo slišali neke nebeške glasove, ne vemo, kaj to pomeni. Zdaj pa Katali.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 o sprejemanju in tako naprej. Tu sicer je nek določen napredek, vendar so države članice zelo odporne na to. Mislim, da moramo biti tu bolj ambiciozni, moramo razviti bolj učinkovite instrumente. Potrebujemo pa čas in vsaka nova politika, ki jo izvajamo, mora imeti nek sistem upravljanja in nadzora, da se vidi, kako se uporabljajo evropska sredstva v petih letih ni dovolj časa za to, da tak instrument dejansko lahko v vse državah članicah uh, izkaže svojo uspešnost, saj so države članice med sabo zelo različne in izvajanje je zelo različno. Ne gre le za nove članice, teveč v vse država članicah je tako, ko gre recimo za kohezijske zadeve imamo ogromne težave v številnih državah članicah, tako novih kot starih. Zato moramo biti po eni strani ambiciozni, zato da bomo res usmerjeni v prihodnost. Številni izzivi so pred nami, novi izzivi. In vendar mislim, da potrebujemo za to daljše obdobje. Morda bi bilo najbolje, če ima obdobje 5 plus 5 let z umestnim pregledom. To mislim, da bi bila dobra rešitev za prihodnost. Ja, dank. Najlepša hvala. Če ni nikogar več, ki bi želel imeti besedo, bi prosila našega poročevalca, da bi se odzval na pripombe in to, kar smo slišali v razpravi. Pri tem pa me zanima predvsem, zanimata me dve stvari. Kako naš poročevalec sprejema razmisli kolegov, ki pravijo, ja, lahko si predstavljamo, da so določena politična področja, ki ne spadajo v finančni okvir, da jih eh, izuzamemo in predvidimo za nje daljše obdobje naprimer kohezijska politika, tensi ali pa čezmejni promet. Ne vem, ali je raziskovalne, so raziskave in inovacije in podobno tudi primerne za to. To je eno. Torej, Ločeva, ločevanje med inštrumenti in splošnim finančnim okvirom in druga zadeva kako je z našim odborom in delom v odboru za misel Jamesa, ko je rekel, lahko si predstavlja, da bomo v marcu imeli neko umestno razpravo, tako da bomo obvestili komisijo o zadevah, s katerimi se ukvarjamo, da imamo možnost vstopiti na plenarnem zasedanju, razpravljamo o tem zlasti, kar se tiče dolžine finančnega okvira. Salvador, zdaj pa ti. <clears throat> Hvala, gospa predsednica. Vsi prispevki so bili zanimivi, zlasti zato, ker so bili zelo različni. Praktično nihče ni eh, podal enakega mnenja kot kdo pred njim. Tako da smo dobili zelo bogat mozaik mnen. In to seveda nalogo proučevalca zapleta, vendar hkrati pa mi daje uh, pregled na tem, kako uh, različna so mnenja članov odbora Sure in uh, članov tega parlamenta. Torej, kako si predstavljate fin prihodne finančne perspektive? Najprej bi se navezal na to, kar ste rekli glede možnosti, da bi imeli daljše in krajše programsko obdobje. To se mi zdi dobro, sem odprt za kakršnokoli možnost. vse to pa moramo seveda upoštevati v kontekstu vertikalnih politik, ki jih bomo analizirali kasneje. Tu govorim zlasti o kohezijski politiki in o skupni kmetijski politiki. V tem, v, pri teh politikah bi posebej potrebovali daljša obdobja. Prav tako to velja za recimo za infrastrukturne projekte, raziskovalne projekte in tako naprej. In k temu se povrnemo k izvorni ideji poročevalca in sicer to, da moramo vse skupaj obravnavati. In uh, glede na to, da so vse te ideje vključene v strategijo EU 2020, moramo to seveda upoštevati pri uh, eh, prihodnih finančnih perspektivah, saj ravno uh, strategija EU 2020, ta, ki vsebuje vse te ambicije, ki so jih omenjali uh, govorci. Torej, sam sem imel idejo petih let. Zakaj? Zato, ker poročevalec že dolgo dela v odboru za proračun. In tako kot drugi kolegi, ki so v odboru za proračun, uh, imamo, imamo izkušnje s tem, kako težko je priti do fleksibilnosti pri letnih proračunih, ko imamo nek tok finančni okvir. In sedem let se je izkazalo kot zelo tok okvir, ki omogoča le malo fleksibilnosti. Na odboru za proračun smo se želeli spopasti z novimi okoliščinami, vendar se je izkazalo, da tega ne moremo storiti saj nismo imeli nobenega manevrskega prostora znotraj finančnega okvira. Nekaj nam je zelo pomembno. Vsa fleksibilnost, ki smo jo našli pri finančni perspektivi, je zlasti zaradi politike dve, torej skupne kmetijske politike. Verjetno pa to ni pristop, ki bi si ga želeli še posebej ne tisti, ki zagovarjajo SKP, niti tisti, ki smo člani odbora za proračun. Nekdo, ki sodeluje v odboru za proračun, si želi čim krajše obdobje. No, kolegi oziroma kolegice, ki sodelujejo v odboru za regionalno ali kmetijsko politiko, pa si seveda želijo čim daljše obdobje. možnost 5 plus 5 je zelo nevarna možnost, to je tudi nekdo omenjal, mislim, da uh, kolega Ashford in sicer zato, ker 5 plus 5 ni enako kot dvakrat petletno obdobje. 5 plus 5 pravzaprav onemogoča to, da bi dosegli neko fleksibilnost. Zakaj? Ker bi uh, določili mene vrednosti za vsako postavko in potem bi težko kaj bistveno spreminjali, tudi z, v, v, tudi z umestnim pregledom ne. Torej, res bi težko našli fleksibilnost. To, kar bi se odločili na začetku za deset let, bi potem tudi ostalo in tega nihče ne bi mogel spreminjati tekom desetih let. No, razen, če bi bil ta mestni pregled res nekaj zelo posebnega, vendar ne vemo, kako bi lahko ta mestni pregled tako zapisali, da bi dejansko lahko kaj spremenjali. No, mislim, da bi vsekakor tak, tak pristop pomenil deset let nezadovoljstva. No, sedem let je seveda možnost, eh, to je to, kar imamo in tudi to lahko vključimo v dokument. To je ta situacija, ki imamo sedaj. In v tem v sedemletnem obdobju kot v prejšnjem smo se pritoževali zaradi togosti, ki ga predstavlja sedemletni ukver. Tako da razen, če ne pridemo do uh, dogovora s svetom, mislim, da bi vendarle lahko se morali odločiti za pet let, vendar to je pač mnenje poročevalca, seveda pa moramo uh, upoštevati tudi raz, razpravo o sektorskih politiki, politikah, o kohezijski politiki in kmetijski politiki. Kohezijska politika je seveda nekaj, kjer ne moremo spreminjati rokov. Kohezijska politika seveda ima svoje pravila, komisija skleva pogodbe z državami članicami in, uh, in to seveda pomeni, da je treba slediti lošenim pravilom. Pri SKP je za načrtovanje tudi bolje imeti daljše obdobje, vendar prepričan sem, da s pomočjo eh, reforme SKP lahko najdemo neko možnost, da bi imeli krajša programska obdobja. Potem možno, da bi podaljšali obstoječe finančne perspektive za dve leti in potem začeti z petletnimi finančnimi perspektivami. No, to ni neka delovna možnost, to je nek izhod v sili, če ne pridemo do nekega sporazuma. Naj spomnim, v prejšnjih finančnih perspektivah o katerih se nismo pogajali v obdobju krize, temveč v obdobju rasti leta 2005, leta 2006, takrat, če ni bilo finančne krize. In takrat smo potrebovali uh, veliko dela, veliko evropskih predsednikov, Tony Blair, uh, Juncker, uh, Avstrijski premije so se s tem ukvarjali. Sama pogajanja so trajala 18 mesecev, tri predsedstva in uh, mislim, da sedaj, pa tudi leta 2011, svet verjetno ne bo želel se pogajati o prihodnih finančnih perspektivah. Mislim, da bi leta 2013 težko prišli do dogovora med 27-terico. Tretja možnost je torej neka možnost, da lahko začnemo z delovanjem na nov način, torej s petletnim. To bi bil verjetno najboljši način za uvajanje teh petletnih obdobij. Seveda pa ne moremo govoriti o petletnih obdobjih, ne da bi pri tem upoštevali potrebe evropskih politik na dolgi rok. Kmetijska politika, politika um, raziskav, kohezijska politika, to je sve treba upoštevati. Določeni kolegi so že odšli iz dvorane, tako da ne bom odgovarjal na, njihov, na njihovo vprašanje, vendar bom pa seveda vse uh, upošteval, ko bom oblikoval delovni dokument. Še nekaj glede časovnice, da bi oblikovali dokument, ki bi ga predstavili marca ali februarja. Mislim, da kar bomo imeli, bo verjetno zgolj razprave in to bo dovolj na plenarnem zasedanju bomo verjetno šele junija nekaj sprejeli v zvezi z tem. Verjetno bo mes prišel tudi nek odziv komisije in če bo komisija eh, predlagala 5 plus 5 let, potem bomo seveda smi na to morali odzvati in dati nek jasen predlog. Ne potrebujemo pa zato nekega pisnega dokumenta, temveč zgolj uh, politično stališče odbora Sure. Uh, zadeve so sveda javne in delovni dokument bi sveda vplival na delo komisije. In predsednik odbora in poročevalj sva seveda, sva seveda v stiku z vso komisijo. Torej, ne bom šel v nadaljne podrobnosti glede prispevkov naših kolegov vse bom resno upošteval pri svojem premisleku in pri oblikovanju delovnih dokumentov. Vidim, da smo lahko slišali zelo bogata različna mnenja, vendar vsi se strinjajo glede tega, da potrebujemo fleksibilnost. Sicer se ne bomo mogli odzvati na vse politične izzive, s katerimi se soočamo. To je jasno. Kolega, kolega uh, Engel je omenjal to, da se moramo odzivati na situacijo in na, zato potrebujemo uh, konkretno osnovo, potrebujemo strukturo, solidarnost kontinuiteto in šele na to se lahko pogovarjamo o političnih programih in politikah. In zato potrebujemo nek temelj. In ravno zato moramo prvi del uh, šest mesecev našega odbora nameniti ravno temu, tej tehnični podlagi. In na tej osnovi, na tej horizontalni osnovi se lahko poglobljeno lotimo različnih politik in reform, reform politik skupnosti, ki so potrebne za dejansko izvajanje političnih perspektiv. Ja, vielen dank. Najlepša hvala. Bomo počakali na delovne dokumente, ki nam jih bo posredoval poročevalec. V naslednjem tednu bo to na voljo. Še kdo morda kaj? Ne. Nihče nič. Zelo hitro izgleda bomo končali. Po, če po točko štiri razno ni, ni ničesar, potem je to konec letošnjih sestankov. Seveda bom videla še vsakega posameznika ta teden in naslednji teden, pa vendar, ker v takšni sestavi zadnji krat eh, smo skupaj, bi vam želela vsem, vam, vašim družinam, vesel božič, lep začetek novega leta in vrnite se zdravi v novem letu, 13. januarja se ponovno vidimo, pa lep večer še vam želim.